Thank you, colleagues. Um, as your Hvala, kolege. Kot veste, um, nas čas preganja, ampak pred predstavitvijo pa še ena točka. Gospod Nagi, poročevalci je tukaj, zato lahko gremo kar naprej. Torej, točka 4. Predlog poročila za minimalne standarde za manjšine v Evropske unije. In gospod Nagi, beseda je kar takoj vaša. Torej, kolegi, če odhajate, prosim, da to počnete čim tiše. Gospod Nagi, beseda vaša. Hvala, predsednik. Kolege, prosim, da ste čim tiši med odhajanjem. Gospod Nage, prosim, da se dovolj je vaša. Kolegi, hvala. Gospod Nage, vi kar začnite kolegi, hvala vsem za vaše prispevke. Rad bi predstavil predlog tega poročila na lastno pobudo glede minimalnih standardov za manjšine Evropske unije. Rad bi se zahvalil vsem poročevalcem v senci za prispevke. Hvala tudi predstavnikom eh, skupine za mašine. Hvala tudi predsedniku za podporo ter pa organizaciji za temeljne pravice, ISMI, pa Evropskemu centru za mašinsko vprašanje. In pa hvala tudi vsem nevladnim organizacijam ter pa strokovnjakom in svetovalcem sedaj zaščita manjšinskih pravic pomaga celotni družbi, to pomaga miru, razrešuje konflikte in povečuje stabilnost ter razvoj. Zelo vesel sem, da lahko predstavljam našo skupino tukaj, da lahko rečem, da vlada interes za manjšinske pravice v vseh skupinah v Evropskem parlamentu. Predlog poročila za minimalne standarde za mašine temelji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 jezikovne pravice, se pa tudi upošteva vprašanje subsidijarnosti ter pa sorazmernosti. Se pa izključuje politične pravice ter pa samopravljanje. Od držav članic je odvisno, da se ta, te same odločijo o tem, kdo so njihove mašine in pa kdo ima pravice pri tih mašinskih zadevah. Vse to je zelo pomembno za politične odločitve sedaj, pred dobrim desetletjem, smo začeli razpravljati o teh manjšinskih pravicah. Gospod Klot Moraš je začel s upravnavanjem tega vprašanja. Po kopehaški kriteriji smo imeli še novo pogodbo, ampak sedaj pa ni nobenih jamstev za to, da se bodo kandidati vedno držali kompehaških kriterijev, ko postanejo države članice Evropske unije. Zato bi radi storili več, kot pa je trenutna situacija. Želimo, da imamo neposredne minimalne standarde za mašine Evropske unije. Torej, ponavadi um, so imeli manjšine določene zagotovljene pravice in potem so te države tudi ostale članice Evropske unije. 1,3 milijona podpisov smo zbrali, zato da bo spostavili pravni akt, zato da se izboljša zaščite oseb, ki pripadajo nacionalnim in pa regionalnim ter pa jezikovnim manjšinam, ter pa zato, da se ukrepi raznolikost eh, na področju manjšin Evropske unije. Radi pa še podaril, da smo tukaj začeli še druge pobude leta 2013, ampak te druge pobude je komisija zavrnila na koncu Evropsko sodišče lansko leto, leta 2017, izdala odločbo, da Evropska komisija mora obravnavati to pobudo in sicer vprašanje zaščite oseb, ki pripadajo jezikovnim, jezikovnim manjšinam. 1,3 milijona torej, podpisov za to državljansko pobudo, ampak vsega skupaj manjšine predstavljajo 40 milijonov državljanov Evropske unije in torej manjšine morajo vedeti, da se EU ukvarja z njimi, da jih poslušamo in slišimo. Organizacija, agencija za temeljne pravice FRA tudi pravi, da EU nima celostne pristojnosti za zaščevanje sporov o manjšinah in da se potem v bistvu o tem pogosto razvoja ad hoc, ko gre za ta vprašanja za mašine. Prav tako imamo številne specifične dokumente Sveta Evrope, naprimer resolucija Sveta Evrope 1985 iz leta 2014 je številka tega dokumenta in tam so potem omenjene bolj specifične potrebe mašin. Prav tako je predlog govora o tem, da obstaja dobre prakse Evropske unije, naprimer v Nemčiji, Holštajno in pa na Finskem, v Avstriji ter pa v Italiji, na Tirolskem. Te najboljše prakse je treba še razširiti po drugih državah članicah. Potem ima tukaj posebne potrebe nekaterih mašin, naprimer to, da se izboljša možnosti za izbržovanje v manjšinskih jezikih, tudi na podeželju, naprimer potem izobraževanje za mašinske jezike. To ne sem biti vprašanje denarja, gospodarsko vprašanje, če želimo hraniti manjše šole. Ne, gre za pravice, pravico tega, da dobiš eh, torej, informacije in pa da se lahko izobražuješ v svojem jeziku. Zato se poziva Evropsko komisijo, da pripravi zakonodajni predlog direktivo o minimalnih standardih za manjšine Evropske unije. Dragi kolegi, torej rok za ložitev predlog sprememb je 21. juni ob 12. Hvala. Hvala gospod Nagi. Kolegi, še časovnica. Gospod Nagi, seveda ste vedeli, kakšna časovnica in Torej, ta točka ravno sedaj pred zasedanjem glede Facebooka, res um, se opračujem za tako natrpno časovnico, ampak imamo tri govorce, gospa Post in pročeva Kosenci, gospa Spinelli in gospa Iroka. Torej, vi trije, lepo prosim, kajti če ne, ne vem, bom imel tukaj žučno zlom. Res, pa morali bi videti ta urnik. Torej, tega, kar se sedaj povedal, gotovo eh, ne bi smel povedati na glas, ampak eh, sem to storil. Torej, eh, bomo še v prihodnosti govorili o tem poročilu. Se prečujem za to, ampak Soraja, prosim, ti si poročeva, ko sem ti za jesen. Hvala. Imeli smo torej, prvi sestanek poročeva za senci v Strasburu prejšnji teden. In hvala lepa. Mislim, da bi bil to odličen prvi sestanek sicer razumem, zakaj se je gospod Nagy osredotočil na te tri stebre v tem predlogu poročila. Mislim, da je bistveno, da zagotovimo še dodatne pravice tudi za etnične mašine, kajti brez tega nimajo pravih pravic do kulture in pa izobraževanja. Rada bi pa dodala še druga poglavja in bom prebrala samo naslove. Ne bom šla, ne bom šla v podrobnosti. Uh, Ena poglavja, na primer, zaščita identitete, potem državljanske pravice, civilne pravice, državljanske pravice, ter pa tudi poglavje o različnih oblikah diskriminacije ter pa segregacije na številnih področjih. To je tudi, na primer, v resoluciji Sveta Evrope. V zvezi s to točko prav tako potrebujemo poglavje še o aktivnem sodelovanju. in potem še obstoječa poglavja. Imam nekaj pripomp. Naprimer, to, da bo zgodovina mašin vključena v učbenike in pa da naučimo čim več uh, ljudi o tem, uh, kaj so problemi, naprimer, um, eh, islamofobija ali pa proti ciganstvu in podobno. Uh, Potem še dnevi obeležitev za manjšine, tudi to je treba spoštovati, kajti tudi na državni ravni bi to morali početi. In potem še kulturne institucije, ki bi prikazovali kulturo in pa zgodovino manjšin. Tudi to bi lahko ustanovili in to bi bilo zelo koristno. Skratka, se veselim dobrega sodelovanja in sem tudi pripričan v to dobro sodelovanje. Hvala, gospa Spinelli in potem gospa Žuroka. Gospa Spinelli. Najlepša hvala, predsedujoči. Marina Bjol se opravičuje, ker je danes ni tukaj z nami, jaz pa bi spregovorila v njenem imenu. Najprej bi se zahvalila poročevalcu za to, da je pripravil dobro podlago za nadaljno delo. Zaščita pravic manjšin je nekaj, do česar moramo pristopiti proaktivno. Seveda je potrebno spoštovati razdelitev pristojnosti med EU in državami članicami. Evropska unija vseeno nima celostnega pristopa glede zaščite eh, manjšin, ko gre za institucionalno diskriminacijo, rasizem in ksenofobijo. Gospa Biol bi zato rada, da spregovorimo o institucionalnih, strukturnih in sistemskih manifestacijah diskriminacije, rasizma, ksenofobije in drugih nasilij zopr manjšine. Institucije na vseh ravneh moramo pozvati k temu, da so proaktivni pri zagotavljanju pravic manjšin. Izpostavlja tudi, da nimamo opredelitve manjšin, ampak to ne sme ovirati boja zoper diskriminacijo, zoper kakršnokoli skupino ljudi. Načelo nediskriminacije je prvi pristop, ki ga potrebujemo pri obravnavanju manjšin in to je vsekakor ključno za kolegico. Sovražni govor in zločini iz sovraštva so nekaj, kar je potrebno obsoditi potrebujemo politiko samoregulacije, eh, zato da bomo zagotovili pravice manjšin, kar se tiče pravic do jezika in dostopa do javnih storitev v eh, lastnem jeziku. To je potrebno zagotoviti, poleg tega pa je potrebno zagotoviti tudi izobraževanje v maternem jeziku, brez da bi dosegli nekakšno segregacijo parlamentarna resolucija iz 25. oktober 2017 mora biti temelj pri tem poročilu, torej da obravnavamo tudi integracijo Romov v eh, družbo Evropske unije in bojevati se moramo tudi z opr proti ciganstvu. Kolegica je bila tudi eh, poročevalka v senci pri tem poročilu in misli, da je ključen instrument, ki ga moramo nujno upoštevati. Hvala lepa. Hvala pa še gospa Juroka. Izvolite. Zahvalila bi se poročevalki, odlično je, oziroma poročevalcu, odlično je, da smo dosegli ta dogovor. Ta dokument je lahko uh, dober, posredujemo ga lahko svetu in dosežemo dejanske rezultate. Hvala lepa za zavezo tukaj tudi strani socialistov. Kar se tiče zakonodaje z oprediskriminacijo, Ko bomo imeli kazni in sankcije, tukaj bo stvar bolj jasna. Potrebujemo jasne razmejitve in na tak način bomo imeli tudi možnost, da nadzorujemo rezultate, ki smo jih dosegli. Le na tak način bo zakonodaja dovolj jasna. Ne zapravljamo časa z tem, da pripravimo zakonodajo, ki bo namenjena samo spremljanju in poročanju. Potrebujemo sankcije in resne ukrepe. Ta dokument je izjemno pomemben. Ko bo postal še bolj eh, moč, močen, torej ko bo bolj jasen, ko bomo govorili o identiteti in o okrepitvi civilne družbe, tako da bodo ljudje govorili in zastopali same sebe ne pa da jih bodo predstavljale organizacije in eh, drugi, ki nimajo toliko znanja o njih kot eh, ljudje, ki so dejansko prizadeti zaradi neke situacije. Mislim, da moramo torej okrepiti te manjšine, da bodo lahko zastopali sami sebe, tako kot to počnete vi. Vajno sporočilo je tako pomembno, da ga moramo nujno razširjati tudi v drugih dosjejih. Torej ne, ne samo, ko gre za um, dosjeje proti diskriminaciji in za notranje zadeve, tudi ko gre za dosjeje na področju gospodarstva. Torej, ko gre za reševanje krize, tukaj lahko hitro vidimo, da so manjšine ponavadi revnejše. Potrebujemo tudi gospodarsko vključevanje. Torej. Tudi druge dokumente, naprimer, ki govorijo o boju zoper revščino, moramo dopolniti za vašim delom, namreč te manjšine potem so izpostavljene trem vrstam diskriminacije. Hvala. Najlepša hvala, gospod Nagi, izvolite. Hvala za te komentarje. Gotovo ne bom pozabil eh, omenjati različne vrste diskriminacije manjšin. Tukaj obstajajo različne manjšine, naprimer tudi eh, invalidne osebe. Pogovarjal sem se z poročevalci v senci in mislim, da bi lahko dosegli dobro sodelovanje. Na tak način lahko vključimo tudi druge kolege iz poslanskih skupin. Hvala. Najlepša hvala, gospod Nagi. Kot ste povedali, je rok za vložitev predlogov sprememb 21. juni. Tako sedaj pa kratek odmor za 10 minut pred predstavitvijo o Facebooku. Jaz res potrebujem ta odmor, nadaljevali pa bomo točno 35 minut, tako da prosim, da ste točno nazaj. Takrat bomo imeli predstavitev o zadevi, zadevi Facebook Cambridge Analytica ob 5.30. Torej, hvala.